bomo dali besedo predsedniku računskega sodišča, gospodu Vitorju Manuelu da Silva Caldeiri. Gospod predsednik, izvolite. You, Najlepša hvala, gospod predsednik. Spoštovane poslanke, poslanci, gospe in gospodje, v veliko čast in veselje mi je, da vam lahko danes eh, predstavim svoje poročilo računskega sodišča o izvajanju proračuna za leto 2009. Eh, odboru za proračunski nadzor in predsedniku smo to poročilo že predstavili. Štiri ključna so sporočila, ki jih uh, imamo v letošnjem poročilu. Prvič, računi in računovodski izgledi po mnenju računskega sodišča uh, verno, točno in ustrezno ter objektivno odražajo eh, finančne transakcije. Tretje leto zapored